Najlepša hvala, predsedujoča, in dobrodošli. Večino svojega delovnega življenja sem bil centralni bančnik, zato gre tu za me za čustveno temo, eh, hkrati pa tudi za zelo pomembno temo. Imamo srečo, da eh, smo, im, smo imeli v preteklosti odlične vodje centralne banke, kot gospod Rišen, gospod Dragi, in eh, to tradicijo moramo ohraniti. Eh, no, banka se je spremenila in tudi imenovanja so se imen, o, spremenile. Namesto, da bi iskali vrhunske akademike in centralne bančnike, eh, iščemo ljudi ne samo z znanjem in gospodarstvom, ampak tudi s političnimi veščinami in eh, z temu primernimi izkušnjami. Po tej plati je Kristin Lagarde odlična izbira in jo samo celoti podpiram. Eh, tudi na dolgem eh, zaslišanju v odboru Ekon eh, smo ji izrekli podporo, še vedno pa je pred nami velika grožna. Številni politiki in ministri verjamejo, da neka magična politika lahko nadomesti nujno potrebne gospodarske reforme. To ne drži. Eh, mislim, da gospa Lagarde lahko izpostavi pomen drugih politik poleg monetarne politike in upam, da ji bodo politiki v tem pozorno prisluhnili. Najlepša hvala. Hvala za minuto, gospod Mavrides. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Osredotočil se bom na dve vprašanji, ki zatevata prihodnost in konkurenčnost. Najprej pa sledeče. Eh, varnost naložb je eh, vodila v zakasnjeni, eh, uč, zak, zakasnitveni učinek, ko gre za dokončanje bančne unije. Nekatere države so temu nasprotovale, tako da zdaj imamo bančno unijo brez eh, jamstva za depozite. Skratka, imamo skupno hišo brez skupne strehe, pa tu ne gre za tehnično vprašanje. Eh, države, ki jih je bančna kriza prizadela, so eh, pristale na prva dva stebra bančne unije, kar pa je pomenilo visoke socialne stroške. In pa drugo vprašanje, ki se ga želim dotakniti, je evropska zakonodaja. Ta predvideva, da eh, ne prihaja do zlorab to eh, zadeva predvsem banke in kreditojemalce. Zato od ECB pričakujemo, da bo igrala bolj dejavno in boljšo vlogo prihodnje. Najlepša hvala. Hvala lepa za minuto in pol, gospa Jon Kurtan. Hvala, gospa predsednica. Eh, spoštovani kolegi, eh, zelo presenetljivo je, da razpravljamo o prihodnji politiki Evropske centralne banke, čeprav bo gospa Lagarde svojo funkcijo prevzela šele čez nekaj tednov. In vsi vemo, da bo morala, ko bo um, prevzela to funkcijo z 27 guvernerji nacionalnih bank, In, 19. in od tega 19. guvernerji bank iz držav centralnega območja tvor, eh, sodelovati znotraj kolegija in sprejemati odločitve znotraj tega kolegija. Eh, gospa Lagarde je tudi upozorila, da bo treba spoštovati zakonodajni okvir Evropske centralne banke, da pa eh, bo treba delati pri tem gibko, pragmatično in eh, da bo treba tudi vključiti bolj civilno družbo in mlade, zato da bo civilna družba bolje obveščena o delovanju Evropske centralne banke. Poleg tega bo glavna makroekonomska prioriteta uh, eh, ECB uh, eh, naslavljanje podnebnih sprememb, kar pomeni, da bo treba predvsem uh, vplivati na najbolj enosnažujoča podjetja znotraj evrskega območja. Torej, res je, da ECB trenutno vodi politiko zelo nizkih obrestnih mir, kar, do, kar uh, omogoča evropskim državljanom uh, kljub temu, da uh, je to slabo za njihove denarne vloge, uh, najemanje kreditov, posojil in um, uresničevanje načrtov. Tako da, dragi kolegi, bodimo uh, pogumni. Uh, in mislim, da je to, da bo gospa Lagarde ženska na čelu Evropske centralne banke, gotovo uh, Ehm, dalo nov zagon te institucije in gotovo smo lahko pripričani, da bo ta institucija delovala v skladu z eh, ekonomskim, družbenim eh, in političnim interesom naše družbe in naših podjetij. Hvala lepa. Eh, sedaj pa dobi za minuto besedo gospod Urtasun, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Nemčija, ki je na robu recesije, tveganje trdega brexita, um, komercialna vojna. In v takem trenutku reči bankam, da naj ne nadaljujejo se svojimi konvencionalnimi politikami, je neke vrste samomor. Torej, te politike, ki so zastavljene, je treba še naprej uresničevati, treba pa je eh, paziti na učinke, ki jih povzročajo, eh, preprečiti ustvarjanje nepremičninskega mehurčka in predvsem eh, pa moramo učinkovati in vplivati na onesnaževalce, ki niso prispevali k zmanjševanju podnebnih vplivov v zadnjem letu. Torej, kdorkoli ima kaj manevrskega prostora, ga mora izkoristiti pred začetkom naslednjega ciklusa. In eh, zato eh, pozivam gospoda Dombrovskisa, da komisija razpravlja tudi o fiskalnih vidikih in o predpisih, ki bi jih bilo treba v tem smislu spremeniti. Eh, zato eh, prosimo za revizijo fiskalnih predpisov, tako kot je bilo predvideno že na začetku nastopa funkcije trenutne komisije. Hvala lepa, sedaj pa gospod Rinaldi, izvolite. Jaz bi povedal preprosto naslednje. V preteklih letih je celotna denarna politika ECB se izkazala za pomanjkljivo in za tako, ki je ustvarjala primankljaj. Zakaj? Zato, ker ni bila sposobna zagotoviti, da se bodo ogromne vsote likvidnostnih sredstev prelile v e, realni sektor. In mi potrebujemo to. Evropski e, podjetniki to potrebujejo. Njih malo briga, ali gre za e, ničelne ali celo negativne obrestne mire. Potrebujejo dostop do posojil. In gospa Lagarde, takratu odboru Ekon ni znala primerno in dovolj dobro odgovoriti na to vprašanje. Torej, res je, da ukrepi ECB eh, rešujejo evro, vendar pa niso dovolj za reševanje gospodarstva v Evropski uniji in zato bomo mi glasovali proti. Hvala. Hvala, sedaj pa dobi za minuto in pol besedo gospod Van Overtveld. Hvala, gospa predsedujoča, dragi kolegi. Gospa Lagarde bo nastopila funkcijo v ECB v kritičnem trenutku in to iz treh razlogov. Prejšnji teden sem že povedal, da smo bili priča določenemu spektaklu znotraj ECB-ja in več kot 50 odstotkov članov je glasovalo proti Dragijevi politiki. Govorimo o e, članu komiteja e, in direktorija gospoda Dragija. Kaj takega se ni še nikoli zgodilo. Torej, ob nastopu dela gospe Lagarde mora biti jasno, da kar se tiče evra, stvari še niso rešene. Ehm, kapitalska unija je tudi še nezaključeno poglavje. In tretja je najpomembnejša točka, ECB in gospa Lagarde se morajo, morata zavedati, da da je politika, ki se je vodila um, v zadnjih letih, pripeljala do zelo veliko negativnih učinkov, do eh, nevarnosti za finančno nestabilnost. In ta politika se še naprej nadaljuje. Pokojninski skladi, zavarovalnice eh, zelo težko izpolnjujejo svoja zagotovila na podlagi teh politik. Eh, in še tretji učinek. Eh, napad na eh, denarne vloge in na vrčeva, vrčevanje malih državljanov je eh, tudi nekaj, kar je povezano z slabim upravljanjem kapitalov. Sedaj pa gospod Gužmao, hvala lepa. V tem parlamentu se pripravljamo za pozitivno mnenje, eh, ki bo omogočilo, da se na eh, položaj, eh, na vodilni položaj najpomembnejše gospodarske politike v Evropi zavihti gospa Lagarde gre za politiko, ki pa je povzročila tragične posledice z eh, socialnega vidika in tudi z vidika proračunov držav članic. Tako da eh, ti programi za prilagoditev, ki, ki so tarča številnih kritik, so povzročili precej negativnih eh, učinkov v državah članicah. Zato to stalno uh, sprejemanje izrednih ukrepov za denarno politiko uh, ni rešitev. Mi vemo, da imamo podnebno krizo, vemo, da bomo imeli tudi gospodarsko in tudi finančno krizo v prihodnosti in zato potrebujemo takšno politiko, ki uh, bo nudila odgovore na proračunski in socialni politiki. Hvala. Oprostite, čakala sem na konec, eh, tolmačenja, sedaj pa dobi besedo gospod Kjangjoši. Hvala, gospa predsedujoča. Aleksander Lambrov je jasno povedal, da enotna valuta ne more biti rešitev za gospodarsko politiko v Evropski uniji. 20 let po uvedbi evra eh, so v Evropski uniji prisotne še večje ekonomske neenakosti, plus se povečujejo migracije in se povečuje brezposelnost ter um, slabi demografski trendi. Če se bo to nadaljevalo, bodo, eh, bo zaradi socialnih problemov um, v državah članicah prihajalo do vse več dolga. Ekonomski vrčevalni ukrepi pa bodo še dodatno ošibili sodelovanje eh, znotraj Evropske unije. In zato je zelo pomembno vedeti, na kakšen način namerava Evropska centralna banka omiliti te. Um, um, ta slab učinek na socialni ravni in kako namerava pri tem stati ob strani najšipkejšim državam članicam. Hvala. Gospod Karas. Gospa predsedujoča, gospa podpredsednica, številni eh, smo se pogovarjali s Kristin Langard v preteklih letih, pa tudi eh, pred kratkim v odboru za gospodarske in pa monetarne zadeve. In prepričali smo se, da je prava oseba na pravem mestu v pravem trenutku. Potrebujemo jo v Evropski centralni banki, ker je pokazala svojo neodvisnost, nepristranskost, lahko ji zaupamo, pripravljena se je pogovarjati. Eh, in poleg tega želi ustrezno utemeliti svoje odločitve. Zagotoviti želi preglednost. Potrebujemo verodostojno eh, in pa odločno predstavnico in pa splošno menedžerko za drugo najpomembnejšo valuto na svetu. Gre za valuto Evropske unije, evro. In danes smo že dejali, da naša naloga nikakor ni lahka. Uspešna denarna politika lahko pripomore k ustrezni gospodarski politiki, strukturni politiki eh, in eh, nikakor ne more nadomestiti vseh teh politik po eni strani kritiziramo eh, nizke obresti, po drugi strani pa eh, zatem le preusmerjamo pozornost od eh, reform, ki bi jih morali izvesti. Gospa Laluk, za minuto izvolite. Spoštovana predsedujoča, dragi kolegi, to je moj prvi mandat v tem parlamentu in zato moram reči, da me zelo preseneča, da gospe Lagarde ni tukaj, da bi poslušala našo razpravo. V bistvu je ta razprava samo um, seznam raznih govorov in to me zelo preseneča. Kar se tiče gospe Lagarde, je seveda um, njena kandidatura zelo um, privlačna, vseeno pa Bistveno je, eh, da se nadaljuje zelo eh, široka denarna politika, predvsem pa je treba pri tem paziti, da se bo preprečila morebitna nova kriza. In eh, to bo njena pomembna naloga. Druga stvar, kar se tiče denarne in finančne krize, ki se je do, ki smo jo doživeli po letu 2008. Eh, v zvezi s tem gospa Lagarde ni prav veliko povedala, ni prav veliko povedala, na kakšen način bi v primeru eh, neke nove krize eh, to krizo naslovila in jo reševala. Hvala, gospod Pislaru. Govoril bom romunsko. Hvala lepa. Predsednik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 Ne gre samo za zamenjavo osebe, gre za priložnost, da se spremeni program Evropske centralne banke. In sicer v treh točkah potrebujemo trden in transparenten eh, evropski bančni sistem, ki bo nudil varstvo evropskim državljanom, torej sistem, ki bo imel ničelno toleranco do špekulacij na denarnem eh, trgu in ki se bo zastavil pomembne prednostne naloge, med kateri bodo tudi Eh, podnebni vidiki ter socialno vključevanje. Potem drugič, eh, možnosti za financiranje za eh, mala in srednja podjetja. Glede na to, da ob trenutni politiki so številna brez poguma in volje, saj nimajo dostopa do financiranja. In tretjič, evrsko območje. Pomembno je, da bi države kandidatke za vstop v evrsko območje Evropska centralna banka bolj podpirala, med njimi Romunijo. Hvala lepa, gospod Jakel Junas. Hvala, gospa predsedujoča, gospod Dombrovski, dragi kolegi. Finance so v gospodarstvu um, povzročile kar veliko nestabilnosti v zadnjih letih in zdi se, da gospa Lagarde ni razumela vseh um, teh povezav in vplivov. Um, obrestne mire in uh, menjalni tečaji. Uh, Eh, posojila v švicarskih evrih, v švicarskih frankih, kar je tudi povzročilo veliko finančno um, krizo. Na to finančne tehnologije in inštrumenti, kakršne so kriptovalute, ki sploh niso nikakršne valute. Uh, torej, ne vem, če se gospa Lagarde zaveda vseh teh nevarnosti, ki prežijo na področje, ki ga bo upravljala. Sveda ji želim vse dobro pri njenem delu ampak mislim, da eh, bo predvsem pomembno, da vse institucije v sodelovanju med seboj zagotovimo to, da ne bo prišlo do novih kriz, ki bi močno udarile eh, naše državljane. Hvala lepa. Gospod Bek. Denči. Spoštovana gospa predsedojoča, danes bo plenarno zasedanje potrdilo Kristin Ligard za predsednico Evropske centralne banke. Predstavila se je v odboru Ekon. Eh, Evropska centralna banka je od leta 2010 eh, večkrat kršila pogodbe Evropske unije. In tudi od gospe Lagarde lahko pričakujemo podobno ravnanje v prihodnosti. S tem bo gospa Lagarde postala najmočnejša uh, političarka zahodno od Prage. gospod Dragi je z veseljem eh, kršil eh, zakonodajo, kljub temu eh, pa je Evropska unija rasla počasneje kot celotni razviti zahodni svet z izjemo japonske evroobmočje pa raste še počasneje. Za 650 milijard evrov je gospod Dragi oškodoval samo nemške vrčevalce. dragi, je potem sprejel še odločitev, da bo na smrt bolnemu evru dal dvojno zdravilo. Evro je že od leta 2010 na intenzivnem oddelku. Sedaj bo evro postal odvisen eh, še od morfija, ampak eh, to več ne moti nikogar, kajti mrtvega pacijenta je težko uživiti. Gospa Lagarde posem odkrito podpira kršitev načela pravne države v Evropski uniji, v javnem interesu pa nikakor ne deluje. Deluje le v interesu neodgovornih politikov. Euro ni javna dobrina, Evropska centralna banka pa je zgolj finančni sluga. For one minute, uh, Mr. Jurica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 saj niso omogočile ustvarjanje gospodarskega okolja, ki bi bilo ugodnejše. Zato moramo biti pogumni, mi, politiki, in pri sprejemanju naših odločitev in politik ne moremo uh, se zanesti na nekoga drugega, da bo opravil delo na področju denarne politike, sploh ko poznamo njene negativne učinke, eh, zlasti na področju vrčevalnih ulog, eh, pa tudi negativne učinke v smislu eh, slamnatih podjetij in sivega gospodarstva. ECB mora delovati bolj transparentno in mora tudi eh, posredovati javnosti več podatkov. Eh, tudi računsko sodišče mora imeti v pogled vse to. Eh, ECB eh, mora torej spremeniti svoje delovanje in samo zamenjava predsednika eh, oziroma predsednice ni dovolj. Hvala. Gospod Pedičini. Eh, Hvala. Mi smo se na vsak način trudili, da bi našli kakšen razlog, da bi podprli kandidaturo gospod Lagarde. Um, ampak žal nam to ni uspelo, saj je bila gospa Lagarde odgovorna za vse tiste politike, ki so v Evropski uniji prispevale k povečanju javnega dolga in se je zauzemala za reševanje predvsem nemških in francoskih bank. Uh, Poleg tega je, so ti ukrepi pripeljali do politike varčevalnih ukrepov, ki jo zagovarja gospod Dombrovski in ki so pomenili zamrznitev plač, zmanjšanje storitev, zmanjšanje pokojnin in tako naprej. In hkrati je to pripeljalo do bogatenja bogatih in siromašenja revnih. In sedaj bi se morali pogledati v ogledalo in si priznati, da eh, bi bilo treba stvari spremeniti, ampak žal je za to že prepozno. In zato eh, mi ne moremo sedaj eh, podpreti gospe Lagarde, mogoče bomo potem lahko ponovno govorili o teh temah. Hvala, gospod Garcia Margaljo. Hvala. Gospa predsedujoča, prepričan sem, da je svet izbral gospo Lagarde, zato ker je to uh, najbolj podobna izbira gospodu Dragiju, ki so jo lahko našli na trgu. In zato sem zadovoljen s tem, zato ker uh, Eh, nisem zadovoljen s tem, saj to pomeni, da smo verjetno, uh, mislim, sem zadovoljen s tem, ker smo na pragu, kot pravijo strokovnjaki, nove krize. In ne gre samo za novo krizo povpraševanja, temveč tudi za novo krizo ponudbe, ki jo povzročajo tudi politični um, faktorji. In to so Amerika, Brexit, uh, Kitajska um, in še. Eh, drugi dejavniki. Vsekakor to eh, vodi k zmanjševanju svetovnega bogatstva in zato je zelo pomembno, kakšno politiko eh, se vodi na ravni Evropske centralne banke, kakršno je zastavil gospod Dragi. To mora biti celovita, holistična politika in tu mora biti prisoten tudi Evropski parlament. Hvala, gospod Šuster. Politika Evropske centralne banke je vedno pogosteje predmet kritik. Negativne obresti za majhne varčevalce ali lahko sploh še izpolni svoje obveze glede na nevarnosti, ki se pojavljajo na obzorju. To so vprašanja, ki si jih zastavlja javnost. Gospa Kristina Gart je dejala, da želi nadaljevati z nizkimi obrestmi. In mislim, da ima prav, kajti v trenutni situaciji eh, bi imelo zvišanje obresti le negativne učinke in vse skupaj bi vodilo v eh, recesijo. Vendar pa, kot je gospa Lagat povsem pravilno povedala, Evropska centralna banka ne more sama podpirati konjunkture in ne more sama zagotavljati stabilnosti potrebujemo obsežno finančno in gospodarsko politiko in eh, tukaj je odgovornost predvsem v eh, rokah Nemčije. Potrebujemo več vlaga ne le v podporo konjunkturi, ampak tudi zato, da bi okrepili gospodarsko rast. Hvala lepa, gospod Eroglu, za minuto živimo v evroobmočju in sicer že več eh, let eh, z izjemno nizkimi obrestnimi merami. V času krize pred desetimi letami je bilo znižanje obrestnih mer za dva odstotka povsem upravičeno. Številne države članice eh, kljub temu niso izkoristile te zgodovinske priložnosti nizkih obrestnih mer. Zaradi tega bi rad opozoril Evropsko centralno banko tudi na nevarnost, ki se pojavlja v povezavi z nizkimi obrestnimi merami. Namreč, da države članice ne bodo obvladale eh, svoje finančne politike, ne bodo naredile reda v svojem državnem proračunu, mi vrčevalci pa bomo oškodovani eh, za eh, visoke zneske. V ZDA, v Grčiji, v Irski in v Španiji smo bili priča finančnim krizam in tudi tam so bile krize povezane z nizkimi obrestnimi merami. Torej, pozivam vas, prosim, bodite pogumni, ko se pogovarjate z državami članicami in ne držite se stroge usmoritve gospoda Dragija, gospa Lagarde. Hvala. Gospod Bardella, dve minuti. Merci, madame la présidente. Hvala, gospa predsedujoča. Gospa Lagarde, je oznanila, da bo ECB postala bolj transparentna in bolj dostopna državljanom. Eh, vloga ECB naj bi namreč bila, da jo razumejo tudi državljani in ne samo trgi. To je gotovo eh, primeren govor za nekoga, ki zagovarja eh, popolnoma prosto trgovino. Eh, ampak predsednica uh, Lagarde s tem, da ne spoštuje edinega demokratičnega organa v Evropski uniji, slabo začenja svoje delo. Uh, Eh, tukaj gre, uh, eh, gospoda Gardi je vedno opravljala zelo pomembne funkcije, ne da bi bila kadarkoli izvoljena na splošnih volitvah v svoji državi. Bila je tudi generalna direktorica Svetovnega denarnega sklada, tako da si lahko predstavljamo, da so njeni interesi drugje, predvsej dlje od Evrope. Uh, Eh, bolj kot za interes ljudstva, gre tukaj za interes svetovne elite in eh, te interese tudi gospa Lagarde eh, ščiti. Zauzemanje za podnebne spremembe, za kar naj bi se zauzemala ECB, je gotovo v protislovju s to mm, politiko proste trgovine, ki jo sicer banka vodi. Eh, v evropskem, eh, v evroobmočju je rast in gospodarska situacija sedaj izredno šipka in eh, to je tudi edino, za kar se ECB e v resnici zauzema. Pojavlja pa se tukaj veliko drugih vprašanj in mi bi želeli gospe Lagarde postaviti še kar nekaj vsebinskih vprašanj, zato obžalujemo to, da je ni med nami eh, in da ne spoštuje eh, evropskega ljudstva, ki ga tukaj mi predstavljamo. Hvala lepa, gospod Sinčič. Hvala lepa. Danes tukaj govorimo o finančnem establishmentu v Evropi, prejšnji smo govorili o političnih voditeljih Evrope, ampak gospe Lagarde ni tukaj. Mi tukaj govorimo o najpomembnejšem položaju v Evropski uniji, o direktorju Evropske centralne banke, nje pa tukaj ni. Uh, In zato bom isto vprašanje postavil, kot sem ga postavil gospe van der Leyen. Ali bo Evropska unija na takšen način preživela tudi prihodnjo dolžniško in, ali gospodarsko krizo? Ampak gospa mi ne more na to odgovoriti. Gledali smo jo kot um, eh, predsednico svetovnega denarnega sklada eh, kot del trojke, ki kaj je počela v eh, Grčiji, kjer sicer ljudje eh, nimajo dostopa do zdravil in drugih dobrin. In sedaj, evo, ko se približuje menda nova kriza, naj bi v to situacijo porinili še mojo državo Hrvaško, ampak gledajte, to ne bo šlo. In uh, kaj je zdaj to, kar vodi naše gospodarske politike? Ja, finančni sistem. To pomeni, da moramo mi reformirati finančni sistem. Uh, govorimo o um, prehodu o državah v prehodu, ampak kje je ta denarni prehod? Gospa Lagarde je del že uveljavljenega establishmenta, to pomeni, da se gremo tukaj business as usual, nobene spremembe ni na vidiku. Hvala. Minute,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 treba je pa povedati, da ima Mačarska trenutno najvišjo stopnjo rasti v celotni Evropski uniji, bistveno višjo kot druge države. In zato bi želela vprašati bodočo e, e, predsednico Evropske centralne banke, kaj namerava storiti, da bo zaščitila e, države evropskega območja in ne samo tudi druge države, saj smo vsi del skupnega trga. In zato predlagani proračun za eh, države evrskega območja mora upoštevati tudi to, da ne bo došla ta sredstva na rovaž um, ehm, izdatkov v zunanjih državah. Torej, predvsem nas zanimajo spremembe, ki jih lahko napove in uresniči gospa Lagarde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 je uh, najpomembnejši element, ki ga je Evropska unija kadarkoli ustvarila. Evro je obveza, na njem temeljijo uh, nacionalne obveznosti in hkrati je to tudi zelo uh, pomembna valuta um, napram ameriškemu dolarju. Na evro uh, se lahko uh, naslonimo tudi v primeru krize in to je zelo dobro za države članice, ki jim ni treba ustvarjati lastnih nacionalnih rezerv eh, za ravnanje v krizah. Prepričan sem, da eh, ima gospa Lagarde eh, dobre sposobnosti, tudi komunikacijske sposobnosti in eh, lahko k temu veliko pripomore. S tem veliko pripomore k delovanju Evropske centralne banke in ji želim veliko uspeha pri njenem delu. Hvala. Monetarna politika pod vodstvom gospoda Dragija je bila katastrofalna. In uh, vse skupaj eh, so plačali majhni vrčevalci. Eh, njihov denar ni več vreden uh, nič uh, in uh, ne prejemajo nobenih obresti uh, za svoje prihranke. In kaj se je sedaj zgodilo po tem uh, umazanem uh, sporazumu uh, med uh, von der Leyenovo in Merklovo? Uh, gospa in pa med eh, Merklovo in pa Makronom, eh, gospa Lagarde postaja eh, predsednica Evropske centralne banke. Gospa Lagarde je v odboru dejala, da ne izključuje nizkih obrestnih mer in to se mi zdi nevarno. In če več ne bo prihrankov, ki eh, bi jih lahko odzeli varčevalcem, eh, bo eh, najbrž obstala še možnost deset odstotnega odvzema premoženja. Meni to zadostuje. Gospod Kercus. Najlepša hvala. Mi podpiramo gospod Lagard in od nje pričakujemo, da bo podpirala tudi grško gospodarstvo to, kar je povedala v odboru za gospodarske in pa eh, monetarne zadeve, se mi je zdelo zelo eh, pozitivno. Mislim, da bomo z tem eh, ponovno zagnali naše gospodarstvo. Potrebujemo pa tudi pomoč pri dodelitvi posojil. računamo na pomoč, tako da bomo lahko pozdravili grške banke. Gospa Lagarde lahko veliko stori za grško gospodarstvo. Pričakujemo pa eh, tudi, da bomo vključeni v program eh, kvantitativnega lajšanja. To nam ni uspelo, ko je gospod Dragi uvedel ta program in eh, če želimo to doseči, potem je eh, nujno, da grška država doseže boljšo bonitetno oceno za svoje državne obveznice. Gospod Silva Pereira je naslednji na vrsti. Mikrofon, prosim. Obrigado, signora president. Hvala, gospa predsedujoča. Gospa Kristin Lagarde, gotovo ima in eh, izkušnje in kvalifikacije ter eh, politično in siceršno osebnost za to funkcijo. Vendar pa je treba izpostaviti predvsem to, da prvič eh, zagotavlja kontinuiteto denarne politike Marija Dragija in sicer, da ECB namerava vsega, um, narediti vse za to, da um, reši in ohrani evro in to tudi z nekonvencionalnimi sredstvi. Potem uh, namerava uh, prispe, pomagati državam članicam pri vodenju take proračunske politike, ki bo najbolj um, prispevala k rasti in uh, tretjič prispeva tudi k uh, Eh, krepitvi gospodarskega upravljanja v Evropski uniji. In to so tudi cilji gospe Lagarde, ki želimo, da bi jih uspela doseči. Hvala. Minute, Najlepša hvala, gospod San, za minuto. Tudi jaz bi rad podprl nominacijo gospe Lagarde za predsednico Evropske centralne banke. Mislim, da je potrebna ustrezna politika, če želimo spodbuditi rast na evropski ravni. Monetarna politika sama po sebi ne more zagotoviti trajnostne rasti in pa eh, novih delovnih mest. Eh, ne pozabimo, eh, kakšna je vloga Evropske centralne banke in ne pozabimo, da imamo tukaj tudi majhne in velike banke v državah članicah. Nekatere so sistemske banke. Eh, služijo eh, tudi majhnim in srednje velikim podjetjem, ki bi sicer imela težava, težave pri iskanju finančnih sredstev. Te eh, banke pa imajo vedno več težav, so manj in manj dobičkonosne in to ni majhen problem. Eh, hvala lepa in se upravičujem naslednjemu govorcu, gospodu Fitzgeraldu, ki sem, eh, gospe eh, Fitzgerald, ki sem jo spregledala. Vem, da je to vaš prvi govor in se vam opravičujem. Tudi jaz bi rada pozdravila imenovanje gospe Lagarde v Evropsko centralno banko. Tako imamo žensko kot predsednico pomembne. Eh, inštitucije v Evropi. Imamo dve ženski na vodilnih položajih, eh, namreč v Evropski komisiji in Evropski centralni banki. Eh, veliko izzivov na čas, nas čaka na gospodarskem in pa monetarnem področju. Gospa Lagarde je dejala, da mora Evropska centralna banka obrazložiti svoje odločitve tudi ljudem, ne le trgom. In to bi moralo biti vodilno načelo za Evropsko centralno banko. Prisluhniti mora našim državljanom. Zaupanje v Evropsko centralno banko je manj kot 50 odstotno. To kaže, da Evropska unija še zmeraj trpi eh, zaradi posledic eh, finančne krize. Na Irskem smo imeli velike težave v času finančne krize in eh, posledice čutimo še danes. Zelo malo je zunanje konkurence, zelo visoke so obrestne mere na hipoteke in tako naprej. Rada bi se zahvalila gospe Lagarde za njeno pomoč eh, Irski eh, tekom zelo težavne finančne krize. Hvala lepa, gospa Delange, za minuto in pol. Ja, dankjewel, eh, Hvala lepa, gospa predsedojoča. Mislim, da smo v razpravi slišali različna mnenja in sicer zaradi tega, ker uh, se bo gospa Lagarde eh, srečala pri svojem delu z velikim izzivom. In če je kdo sposoben spopasti se s tem izzivom, je uh, to uh, gospa Lagarde. Gre za to, da imamo različne sisteme v različnih državah članicah, najti pa moramo tudi evropske rešitve in zato imamo neodvisno Evropsko centralno banko in to je zelo pomembno. Stranski učinki politike Evropske centralne banke pa močno vplivajo na ljudi, na ljudi, ki trdo delajo, ki vrčujejo eh, za starost, ki vrčujejo za eh, svoje otroke. Gospa Lagarde je dejala, da eh, ne bo pozabila tudi na te stranske učinke politike. Gospod Dragi je že sprejel ukrepe, eh, kar zadeva eh, recimo banke, ne pa eh, tudi kar zadeva sklade in na to ne smemo pozabiti, kajti dan danes veliko govorimo o evropskem načinu življenja. Ali to pomeni, da se zadolžujemo in da evropski način življenja pravzaprav pomeni več dolgov za prihodne generacije? ali pa bomo pomagali delovnemu razredu, ki vrčuje eh, in sicer tudi zato, eh, da bi imel ustrezno pokojnino. Hvala lepa, sedaj pa prosta razprava. Prejela sem eh, sedem prošen za besedo, gospod Vandalen je prvi na vrsti in hvala lepa, da ste uporabili elektronski sistem. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Kakšno denarno politiko bo uvedla nova predsednica Evropske centralne banke pred sedmimi leti? Je Evropska centralna banka eh, pripomogla k zaustavitvi finančne krize, ampak sedaj se z to krizno politiko eh, kar nadaljuje in škoda je, da je temu tako. Sedaj pa naj bi eh, to politiko še zaustrili dovolj je poceni sredstev z skoraj da ničnimi obrestnimi merami. Vrčevanje več nima smisla, tisti, ki prejemajo pokojnine, so sedaj v težavah. In potrebne reforme v evroobmočju niso bile izvedene. Gospod Kaos Knut eh, na nizozemskem je glasoval zoper to politiko. In gospa Lagarde bi morala narediti konec tej politiki. Najlepša hvala. S tem je seznam v okviru proste razprave zaključen. Še dva sem uvrstila na seznam. Besedo pa dobi gospod Markes za minuto. President. Hvala lepa, gospa predsedojoča. V nasprotju z nekaterimi poslanci Evropskega parlamenta mi menimo, da je izjemno pomembno, da je gospa Lagarde dejala, da bo obdržala trenutno monetarno politiko Evropske centralne banke, predvsem, ko gre za netradicionalne instrumente, ki so bili sprejeti v zadnjih štirih letih eh, in še prav posebej pretekli teden. Ta politika je rešila evro in ne moremo se vrniti v postolovske čase. Torej podpiramo nominacijo gospe Lagarde, vendar pa se sprašujem, ali. imajo nekatere politične skupine težave z monetarno politiko, eh, še prav posebej ELS. Eh, potrebujemo monetarno politiko, s tem se ukvarjamo že od leta 2014, ampak kot je eh, dejala kandidatka za predsednico, potrebujemo tudi ustrezno finančno politiko. Države za močnim presežkom morajo storiti več, glede na to, da smo pragu, na pragu recesije. Poleg tega pa moramo zaokrožiti bančno unijo. Predsedujoča je prekinila govorca, se upravičujem. Eno minuto imate v prosti razpravi, gospod Grki. Okay. Se upravičujem, mikrofon ni delal. Spoštovane dame in gospodje načeloma moram reči, da morajo odgovorni eh, politiki predstaviti eh, dejansko situacijo evra. Gospa Lagarde, pravi, da bo nadaljevala z Dragjevo politiko eh, v Evropski centralni banki. Ta politika se ne more nadaljevati kajti to vpliva na eh, potrošnjo v naši družbi in eh, ceno le tega bodo nosile eh, prihodne generacije. Gospa Lagarde želi nadaljevati z to politiko, mi pa bi morali uporabiti možnosti, ki jih imamo v Evropskem parlamentu in poskrbeti za to, da bo Evropska centralna banka odstopila od politike nizkih obrestnih mer. Eh, okrepiti je potrebno vlogo varčevalcev, ne pa tistih, ki se zadolžujejo. Hvala lepa, gospod Ferreira, za minuto. E Hvala, gospod predsedujoča. Uh, ECB, FMI in eh, Evropska komisija sta tvorili tvorko, ki je šla na Portugalsko, na Irsko in v, na, v Grčijo. In gospa Lagarde se je zelo zauzemala za te močne vrčevalne ukrepe, ki so navdihnili trojkin program. Uh, in ob vsej um, krizi, katastrofi, ki je iz tega nastala, pa uh, vidimo, da gospa Lagarde svojih stališč ni spremenila in je tudi opozorila Portugalsko, da bi morala še um, zaustriti proračunske ukrepe in da ne bi smela um, kakorkoli spremeniti um, svojega delovanja na podlagi uh, ukrepov. In zdaj uh, je to kandidatka za uh, predsednico Evropske centralne banke in ne vemo, kakšne vse ukrepe bo uh, iz tega položaja še uh, sprejela. In govornik je bil prekinjen. Kolegi, skušam biti pravična do vseh. Eno minuto imate na voljo. Gospod Bogovič me ne bo razočaral. Evro je močna valuta, ki jo uporablja kar 330 milijonov evropejcev v 19 državah. To je valuta, ki pokriva 16,5 svetovnega bruto družbenega prihodka, 30 svetovne trgovine

Ja, fru talman och ledamöter europa står inför stora ekonomiska. najlepša hvala evropa stoji pred eh, velikimi gospodarskimi izzivi denarna politika pa ima svoje omejitve in zavedati se moramo da ne moremo kot. Eh, Trump reči, ja. To eh, je eh, problem eh, Zvezdne banke. Program Evropske centralne banke ni tako dober, kot si predstavljamo. In tudi različne reforme niso imele zaželenih učinkov. Zaradi tega moramo imeti razpravo o tem, kako bi lahko poskrbeli za ustrezno koordinacijo evropske finančne politike. Seveda ne smemo biti kontraproduktivni. v obdobju nizke konjunkture potrebujemo finančno politiko, ki bo v skladu z denarno politiko in ki bo koristila celotni Evropi. Podnebna vprašanja, gospodarska vprašanja, migracije, vse to od nas zahteva več in ne manj sodelovanja. Gospod Papadimulis. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Skupina GUE želi poudariti, da nam je izjemno žal, da gospe Lagarde danes ni tukaj. Ni eh, nam pokazala dovolj spoštovanja, mogoče zaradi tega, ker je eh, bila predsednica mednarodnega denarnega sklada, ampak zavedati se mora, da se bo morala eh, pred nami zagovarjati. Skupina Guje ne bo glasovala za gospod Lagarde, smo eh, zoper politiko, ki jo je vodila eh, v okviru mednarodnega denarnega sklada, kot recimo v Grčiji. Ta politika je vodila v veliko recesijo, revščino in pa lakoto. Nismo prepričani, da bo politika, ki jo bo vodila gospa Lagarde, dobra politika države članice potrebujejo ekspanzivno denarno politiko. Děkuji paní předsedkyně za udělení slova. Já podpoř... Najlepša hvala. Gospod Polčak, hvala lepa. Gospa predsedujoča, podpiram gospod Lagarde kot predsednico Evropske centralne banke, ker je izkušena oseba in ker podpira zaokružitev monetarne unije. Poleg tega pa želi tudi razložiti monetarno politiko ljudem. To je zelo pomembno, kaj ti mislim, da bi državljani morali vedeti, kakšno politiko vodi Evropska centralna banka. Češka republika še nima evra, ampak mislim, da je evro stabilna eh, in eh, dobra valuta in v razpravi smo slušali tudi, da bi morala davčna politika uspodbujati rast. Po drugi strani pa potrebujemo tudi stabilnost sistema. Evropska centralna banka je uporabljala nekonvencionalna sredstva v preteklosti za ohranitev stabilnosti in mislim, eh, da bo s to vrstno politiko nadaljevala tudi gospa Lagarde. Podpiram torej njeno nominacijo in mislim, da je ta razprava pokazala, da številni v tej dvorani podpirajo. Gospa Grapini za minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Seveda, Evropska centralna banka je zelo pomembna za gospodarski razvoj in pa za stabilnost eh, evropske valute. Gospod Lagard eh, ima ustrezno izobrazbo in uh, pokazala je, da je tudi sposobna upravljati to funkcijo. Nekateri smo kritizirali Evropsko centralno banko in njeno politiko. Strinjam se da se bo gospa Lagarde eh, sedaj soočila z novimi izzivi. Moja država ni članica evroobmočja, ampak je na drugem mestu eh, po gospodarski rasti v Evropski uniji. Res je, da nas eh, mogoče v prihodnosti čaka gospodarska kriza, zato Evropske unije nikako ne smemo deliti na evroobmočje in države izven evroobmočja. Podpirati moramo majhna in srednje velika podjetja in zasnovati moramo politike, ki ne bodo vodile v negativne obrestne mere, ki jih gospa Lagarde podpira. Komisar Dobrovski, kot lahko vidite, kolegi prihajajo na glasovanje, torej uporabite svoj glas. Uh, Gospa predsedujoča, spoštovani eh, poslanci, kot veste, komisija ne sodeluje pri imenovanju predsednice eh, Evropske centralne banke. Vendar pa nas seveda ta postopek zanima in zaradi tega smo tudi zelo pozorno prisluhnili vašim stališčem glede makroekonomske politike Evropske unije. Zelo smo veseli, da je svet predlagal kandidatko z vsemi potrebnimi veščinami za predsednico Evropske centralne banke. Pozdravljamo pa tudi dejstvo, da je kandidatka ženska. Gospod komisar, prosim za trenutek, kajti kolegi se obnašajo zelo nespoštljivo. Prosim, kolegi, če vstopate tiho in se usedete na svoja mesta. Gospod komisar, mogoče bi se nekoliko približali mikrofonu. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, nova predsednica Evropske centralne banke se bo soočila eh, z zelo težko nalogo v bližnji prihodnosti in tudi dolgoročno v bližnji eh, prihodnosti bo morda potreben eh, poseg Evropske centralne banke, da bi ublažili upočasnitev gospodarske rasti. Gospa Lagarde bo morala tudi razmisliti o tem, ali bi lahko Evropska centralna banka zagotovila boljšo podporo strukturnim reformam in pa davčni politiki. Se zares opravičujem, komisar. Okay, Tako, kolegice in kolegi, ne želim vas zdaj poimensko izpostavljati, niti ne poznam imen vseh, vas pa resnično lepo, lepo prosim, kolegi na moji desni strani. Resnično mi je žal. Ne bom zdaj upila mir, red in tako naprej, kajti nisem v britanskem parlamentu, čeprav bi si želela imeti enak vpliv in enako močan glas kot moj kolega, ampak prosim vas, da v dvorano vstopate tiho in da se tudi tiho posedete, kajti komisar Dombrovskis zdaj odgovarja na vaša vprašanja in pripombe. Ne bomo nadaljevali, dokler se ne umirite in ne utihnete. Hvala mislim da bomo morali malce počakati strinjamo se tudi s tem da bo poglobitev monetarne bančne unije seveda koristna za evropsko unijo ker bo unija s tem bolj odporna poleg tega bomo s tem spodbujali tudi vrednost evra na mednarodni ravni. V začetku tega meseca je odbor Ekon razpravljal o kandidaturi gospe Lagarde. Mislim, da se parlament strinja z mojo oceno. Upam, da bomo s to skladitvijo tudi tlakovali pot odličnemu sodelovanju med vsemi tremi institucijami, v polnem spoštovanju zadevnih ulog vsake institucije pod predsedstvom Kristin Lagarde v Evropski centralni banki. Hvala. Hvala lepa, gospod podpredsednik komisije, za vaše potrpljenje. Razprava je s tem zaključena, kolegice in kolege, mi pa prehajamo neposredno na glasovanje. Meine sehr geehrte damen und herren liebe kolleginnen und kollegen drage kolegice in kolegi preden se lotimo glasovanja imam še dve sporočili za vas im ersten sie najprej v skladu in dogovoru s političnimi skupinami in po spremembi dnevnega reda ki smo ga sprejeli včeraj predsednik predlaga da bi zasedanje podaljšali jutri do 21. ure, tako da boste vedeli in boste lahko načrtovali jutrišnji večer. Kdo ogovarja? Ne, potem je ta sprememba sprejeta. Drugo sporočilo. Pristojni italijanski organi so predsednika obvestili o izolitvi gospoda Nikola Dantija dolgo je bil poslanec v Evropskem parlamentu.